oddani pravilni glasovi 638, absolutna večina 320. In sedaj eh, bom uh, prebral, koliko so posamezni delegat, kandidati dosegli. Kolega Lambsdorff 393, eh, kolega Lunaček uh, 441 glasov, Papadimulis 469 glasov. Kolega Pasku, 517 glasov. Kolega Tarant, 271 glasov. S tem so izbrani Paska, Papademoles, Lunaček in Lambsdorff absolutno večino oddanih glasov so dosegli. In na osnovi drugega kroga glasovanja podpredsednike eh, čestitam za izvolitev in za dosežene rezultate. V skladu z 17. odstavkov eh, pravil eh, oziroma poslovnikov eh, je njihov vrstni red ehm, postavljen v skladu z vrstnim redom izvolitve in Eh, na osnovi tega se bodo potrdili kot eh, eh, predsedniki inštitucij Evropske unije. Kar se tiče izvolitve kvestorjev, predlagam, da podate predloge kandidatur ob 16. uri in sicer uložite jih pri generalnem sekretarijatu v uradu R001 01 ena v zgradbi Vajs in od 18.30 ure bo je potekala izvolitev kvestorjev parlamenta. E, včerajšnji zapisnik je bil razdeljen. Ali ima kdo kakšno pripombo? Če ne, s tem smo zapisnik sprejeli. In sedaj eh, po skladu z dnevnim redom eh, sklepi za zasedanje Evropskega sveta 15. decembra 2016 izjava. Eh,